aprila dobil pismo eh, poslanca Nigela Farage'a, sopredsedujočega skupine Evropa eh, Svobode in demokracije, ki se formalno pritožuje zaradi eh, kršitve poslovnika in zato sem njegovo pismo tudi posredoval pristojnemu odboru. Zdaj pa prehajamo na dnevni red. Gremo po vrsti dan za dnevni dnevni red imate pred seboj, vsaj predlog tega dnevnega reda. Zdaj bomo šli dan za dnem, ko se bomo dogovarjali. Kako in kaj. Torej, lepo po vrsti. Proceduralno, izvolite.